Dobar dan, kolegice in kolegi. Nadaljujemo z zasedanjem. Najprej naj vas obvestim, da je zapisnik včerajšnje seje na voljo. Ima kdo kakšno pripombo, kar se tiče včerajšnjega zapisnika? Ne, potem, so, potem je zapisnik sprejet. Tako, sedaj pa začenjamo